pravili parlamenta. To sedaj teče. Konferenco predsednikov sem o tem že obvestil. Gospod in gospodje, osnutek zasedanja plenarnih zasedanj za leto 2014 je bil sprejet na konferenci predsednikov. Datumi so objavljeni na Seonson Direct. Rok za predloge sprememb je vtorek 11. juni opovdne. Glasovali bomo v sredo 12. junija ob 11.30. V sredo bom po 74. členu skupaj s predsednikom sveta podpisal 10 zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti po običajnem zakonodajnem postopku. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja. Tako, sedaj pa dnevni red za ta teden. Najprej, kar se danes tiče, ima kdo kakšno pripombo, kakšen predlog za danes? Ne.